Konferenca predsednikov je na svoj seji danes zjutraj um, v skladu z 16. členom zaključila postopek po odstopu nekdanjega britanskega komisarja. Um, v skladu z pravilom 152. drugim odstavkom predlagam, da uvrstimo glasovanje o kandidatu za komisarje. Um, glasujemo danes v okviru današnjega glasovanja. Ali temu kdo ogovarja? Ne. Glasovali bomo. Stop, stop. Yeah, yeah.